v skladu s sedmim eh, členom ravnanja eh, evropskih komisarjev in poslancev v zvezi s finančnimi interesi smo včeraj prijeli nekaj sporočil das erste mal dass sie für mich beifall klatschen finde ich aber nett. torej imate vsi tolmačenje je vse v redu bom začel od začetka v skladu s sedmim eh, členom ravnanja evropskih poslancev glede finančnih interesov in nasklužnih interesov sem včeraj dobil imenovanja petih poslancev iz odbora, gospa Danuta Hübner, gospa Madilvos Teres, gospod Sajat Karim, gospod Francisco Souza Wagner in gospod Jori Mastalka. Torej imamo ta svetovalni odbor, v katere smo imenovali in dva nadomestna člana bomo še imenovali kasneje. polnopravni člani, torej teh pet eh, članov, lahko začnejo s eh, svojim delom. Ähm, Herr Gleser, Sie haben sich zur Geschäftsordnung. Herr Petit, schnell, ich so proi, o Prodro. Hvala, gospod predsednik. Včeraj zjutraj je gospod Juncker v svojem eh, govoru napovedal, da tukaj se stalamo sanje, potem pa je bilo demokracije konec, ker eh, gospod Šulc ni dal besede gospodu Babadakisu, da bi razložil, Zakaj je to dejal? Želel je obrazložiti svoje besede in, bes, eh, in možnosti mu niso dali. Zato prosim predsednika Šulca, da prizna svojo napako. Najlepša hvala, gospod Glicos v Evropskem parlamentu se lahko vsak javi k besedi, če ima postopkovno vprašanje ali če ima kakšno pripombo k njenem redu. Zato sem vam dal besedo, ker ste se prijavili. In čeprav niste imeli nič v zvezi s tem, kar sem dejal, ste dobili besedo. Gospod Papadaki ste ga ni storil, ni niti nakazal, da bi rad besedo in stavno začel govoriti. Tukaj nas je 751, če vsak, da začne govoriti, ko se mu tako zdi, potem ne bomo nikamor prišli in tudi v demokraciji je pomembno, da vsi vemo, kdo je kaj dejal. Zato želim, da gospod Papadakis počaka in da se prijavi k besedi, ko to želi. Ne more vsakdo govoriti kar poprek. In potem sem gospodu Papadakis dal možnost, da gospod Papadakis potem javno pove, da ga ne zastopa gospa Le Pen in grške komunistične stranke. Torej, to je potem lahko lepo javno povedal. Sedaj gremo eh, glasovanjem na štiri člane Evropske komisije. Gospa Harms, imate pripombo k dnevnem redu. Gospod predsednik, mi menimo, da moramo glasovati.